Fine, we're going to start. Um, the report on that. Mislim, da je najbolje, da začnemo poročilo o dostopu do osnovnih bančnih storitev. Čisto na kratko. Ekon je naročil, da bi napisali tri poročila v zvezi s to temo zato ker je delovni program na komisije na začetku predvideval obvezujočo zakonodajo. V skladu z 50. členom je IMKO prav tako vključen v to delo, ampak nima izključne pristojnosti. Dogovorili smo se o časovnici in sodelovali bomo pri pripravi dosjeja. Sedaj pa gospoda Kluteja prosim, da predstavi to temo. Ja, danke schön. Eh, hvala lepa. Bom kar začel, sicer nas ni veliko, ampak nič za to. Najprej nekaj besed o poročilu v celoti. Večkrat sem že to povdaril, mislim, da je poročilo dobra priložnost, da se parlament uveljavi da naredimo nekaj za državljane in da enotni trg razvijamo še naprej, tako da bo koristil potrošnikom. U. V zadnjih letih je zaradi krize prišlo do nekaterih težav, to pa je priložnost, ki jo lahko izkoristimo. Mislim, da se strahovi pojavljajo zaradi tega, ker nekateri menijo, da mrka zakonodaja ni ustrezna za to, da bi zagotovili dostop do osnovnih bančnih storitev za vse državljane. Devet držav članic je brez zakonodaje napovedalo, da ne napoveduje novih pobud. Bolgarska vlada je povedala, da so to priporočilo posredovali naprej in še deset držav članic je mm, zahteve komisije ignoriralo, zato sem skeptičen, ali je uh, subsidiarnost prava pot tukaj, zato da zagotovimo dostop do osnovnih bančnih storitev za državljane. To naj bi bilo zagotovljeno na ravni držav članic. Kar zadeva predloge sprememb v celoti, 231 jih je bilo, to jih je kar precej glede na to, da imamo tako kratko poročilo. Večina predlogu sprememb je v zvezi s priporočili za komisijo, veliko jih je v zvezi s tem, da bi zadeve izpilili in jih nekoliko bolj osredotočili. Drugi predlogi sprememb uvajajo zanimive zamisli, nekateri predlogi sprememb pa so namenjeni temu, da bi države članice prevzela več odgovornosti na področju pobud. Mislim, da bomo tukaj imeli največ za razpravljati, kako daleč naj bi šli predpisi Evropske unije na tej osnovi in koliko naj bi v okviru subsidijarnosti predpustili državam članicam. Dobro, sedaj pa predlogi, kar zadeva ponudnike storitev in področje uporabe. Sam sem želel uveljaviti čim širšo osnovo. Osnova bi morala biti takšna, da bi države članice mm, imele možnost izločiti določene ponudnike, naprimer tiste, ki svoje storitve ponujajo samo svojim članom, naprimer določene institucije za izdajanje kredit ali kakšne institucije v Nemčiji, naprimer, kar zadeva načelo. Predlo nekateri predlogi sprememb zahtevajo manj izjem, drugi predlogi sprememb gredo v to smer, da bi države članice imele več prostih rok. Države članice res najbolje poznajo svoje institucije in svoje sisteme, zato lahko najbolje odločajo. Ampak mislim, da bi na koncu morali imeti takšno rešitev, da potrošniki ne bodo izpostavljeni diskriminaciji in da ne bomo omejevali konkurence med ponudniki. Če se bo izkazalo, da določene banke eh, imajo nesorazmerno visok delež ali dostop do potrošnikov. Mislim, da bi morali tukaj uveljaviti sistem, ki bo to preprečeval, ampak države članice morajo najprej izbrati dovolj podatkov. Kar zadeva dostop, mislim, da imamo dve ciljni skupini. Prva skupina za državljane, ki niso privlačni za banke ali imajo težek dostop do bančnih storitev ali imajo. Sploh nimajo dostopa in drugič, mislim, da bi morali uh, olajšati čezmejno odpiranje računov, bančnih računov. Najprej lahko to omejimo samo na evroobmočje in eh, da to ne bi veljalo za državljane zunaj valutne unije. Če potrošnik odpre račun v neki državi, potem seveda bi moral imeti povezavo s to državo. To je jasno. Mislim, da moramo paziti na to, da ne bomo ovirali potrošnikov Mislim, da imajo potrošniki v okviru enotnega trga pravico, da se poslužujejo izdelkov in storitev, ne glede na to, iz katere države so. Ljudje lahko sprejemajo delo ali najemajo stanovanje, ne glede na to, kje imajo bančni račun. Problemi se pojavljajo ne sicer v vseh državah, ampak v nekaterih državah že. Mislim, da bi to morali upoštevati in ta problem rešiti. Digitalni razvoj je zelo pomemben. Mislim, da predložitev e-poštnega naslova ni nujna oziroma ne bi smela biti nujna, kako je zapisano v enem predlogu spremembe. Kar zadeva državljane, ki si ne morejo privoščiti običajnih računov, če si ne morejo privoščiti mm, ustreznega ali običajnega računa, potem bi morali uvesti za nje posebne ukrepe. Mislim, da nas to ne bo daleč pripeljalo. Ne vem, ali bi bilo dobro, da bi tiste, ki nimajo stanovanj, morali omejevati pri dostopu do bančnih storitev. Silvi Golar je zapisala nekaj v, to, v tej smeri, ampak mislim, da to ni dobro v določenih držav članicah. Nimamo osebnih izkaznic, na primer, kar zadeva stroške. To je kontroverzna tema. Prav gotovo je to povezano s tem, da so osnovni računi brezplačni v Franciji, pristojbine ali dajatve za vodenje računa so samo dodatna storitev. Ta točka sicer ni ključnega pomena, ampak pri zvezi s stroškov se mi zdi, pomemb stroški se mi zdi pomembno, da najdemo eno jasno stališče. V Franciji so osnovni računi brezplačni, nekateri kolegi pa predlagajo, da bi imeli zgornje meje. Gospa Turunen je predlagala zgornjo mejo 10 evrov, v Belgiji se zahteva 13 evrov na leto. Ole Ludvigsen je predlagal zgornjo mejo 15 evrov. Mislim, da se moramo najprej dogovoriti o tem, ali bomo sprejeti stroške ali ne, potem pa se moramo dogovoriti, ali bomo sprejeli 10 ali 15 ali karkoli vmes. Države, ki imajo bolj napredne modele, lahko seveda predpišejo niže cene, to je jasno kar zadeva delovanje, funkcionalnost teh eh, računov. Veliko smo slišali tudi v zvezi s tem. Imeli ti bi morali možnosti prenosa. Evelyn Gebhardt je predlagala, da bi v izjemnih okoliščinah lahko že vnaprej uknjižili določen račun, pred, preden se plačilo sploh izvede, plačilo bi lahko eh, prišlo kasneje. Ne gre za to, da bi se zadolževali, ampak gre za vprašanje dni ali tednov. Tukaj govorimo o tem, da bi za en ali dva dni lahko ustvarili možnost za to, da bi stranka nakazala sredstva. Po mojih izkušnjah z banko lahko povem, da banke to z veseljem izkoriščajo, še posebej na področju kreditov, ker lahko s tem veliko zaslužijo. To je nekoliko zahtevna ali težka zadeva, ampak mislim, da bi bilo vredno o tem razmisliti. Tudi kar zadeva zaščito in prekomerno zadolževanje, mislim, da bi bilo dobro, če bi države članice pripravile uporabno rešitev za državljane. Ampak V Belgiji mislim, da so našli razumno rešitev in tudi v drugih državah so našli razumne rešitve in tega ne smemo izgubiti izpred očmi, izpred oči. Za nekatere ciljne skupine je to sicer problematično in poslati bi morali signal komisiji za to, da bodo vedeli, da si prizadevamo tudi na tem področju, zato da bodo lahko države sprejele ustrezne ukrepe, kar zadeva informacije. Pobuda v zvezi z osnovnimi računi je smiselna samo, če bodo eh, ljudje vedeli, da različni modeli sploh obstajajo. Predlog, da bi usposabljali osebje v bankah, se mi zdi zelo dobro. Ne glede na to, pa se mi zdi zelo pomembno, da bodo banke pripravile brošure in obveščali ljudi o tem. Določeni bančniki so podali mnenje, da bi se tukaj lahko kmalo spustili v področje pravnih nasvetov, zato moramo tukaj biti previdni, da to preprečimo. Vedeti moramo, da tukaj ne gre za pravno obvezujoče svet, svetovanje, ampak da gre samo za nasvete. Našim partnerjem moramo to jasno povedati in potem bomo prav gotovo našli besedilo, ki bo ustrezno in ki bo izključevalo tisto, kar s tem nismo mislili. In še zadnja stvar, to je izvensodna poravnava. Ta praksa je v določenih državah članicah običajna. Določeni predlogi sprememb so bili skeptični do tega, drugi predlogi sprememb so bili za to, nekateri predlogi sprememb pravijo, da nima smisla, da potrošnike vključujemo v to. Pojavilo se je tudi vprašanje obveznosti ali koliko je to obvezujoče. Mislim, da moramo tukaj najti nek kompromis. Mislim, da bi morali upoštevati dobre prakse iz držav članic in podati predlog, da se tudi druge države članice soočijo s tem vprašanjem, kar zadeva časovnico in s tem bom končal. Želim povedati, da sodelujemo z odborom za potrošništvo, podali bodo tudi svoje mnenje, tudi kar zadeva kompromise. Mislim, da bi morali upoštevati to, kar bo pripravil odbor Inko 8. maja bodo glasovali o mnenju. Mislim, da bi bilo dobro, če bi njihov predlog upoštevali. Potem bi lahko k malu končali pogajanja o kompromisih in čim prej pripraviti poročilo in potem o tem glasovati. Tak, o tem bi glasovali potem tudi v odboru Ekon. Dobro. To je vse z moje strani. Hvala lepa kolegicam in kolegom za to, da so sodelovali v razpravi in veselim se že nadaljnega dela. Hvala. You, Hvala, gospod Klute. Sedaj pa poročevalci v senci. Gay Mitchell sicer uh, je odsoten. Ne vem, ali bo kdo govoril v njegovo imeno. Ne. Potem socialisti Ole Ludvigsen. Tak for ordet. <clears throat> Låt mig börja med att... Hvala lepa. Na začetku želim povedati, da je to zelo pomembna tema. Mislim, da je prav, da vsem potrošnikom Evropske unije zagotovimo možnost, da odprejo in uporabljajo osnovni bančni tekoči račun. To bo zelo pozitivno za številne skupine ljudi in tako bomo imeli boljši enotni trg. Kar zadeva predloge sprememb, mislim, da je jasno, da moramo okrepiti ta proces in ga nekoliko bolj osredotočiti. Mislim, da se spuščamo v preveč smerih krati. Potrebujemo sistem, ki deluje dobro. Tak sistem bo predstavljal osnovo za bančne storitve in za tekoče račune. To mora biti jasno tudi iz predlogov sprememb. Ne gre za to, da pozivamo države članice nasploh, da morajo ukrepati. Pokazati moramo, da zadevo jemljemo resno. Čisto jasno mora biti, kakšne obveznosti morajo prevzeti države članice in kakšnih ne. Mislim, da moramo državam članicam dati dovolj manevrskega prostora. Tega sicer ne podpiram čisto v celoti, ampak če bomo to storili, moramo vedeti, kakšen okvir bomo postavili. Potrebujemo sisteme, ki se lahko med seboj povezujejo in ki lahko dobro delujejo med seboj. Prednosti so v tem, če sistem postavimo na čim bolj generični ravni. Vsi operaterji bi morali biti zavezani k temu, da ponudijo osnovni tekoči račun pri svojem um, naboru storitev. Ne smemo dovoliti, da bo prišlo do stigmatizacije. Operatarji morajo biti prisiljeni na nek način, da ponudijo te osnovne tekoče račune. In te storitve morajo biti na voljo tudi najbolj prizadetim skupinam ne smemo imeti neke vrste socialne pomoči za ljudi, kar se deva stroške. Mislim, da je zelo pomembno, da načeloma rečemo, da bi osnovni plačilni račun moral biti najcenejši račun, ki se ponuja Tista skupina ljudi, ki ji želimo pomagati, ne sme plačevati više cene od drugih. Poleg tega pa mislim, da moramo biti bolj specifični pri tem, ko govorimo o ustreznih stroških za osnovni račun. Večina v odboru, tako se zdi, si želi takšno obeseditev. Če ne bomo jasno omejili zneska in če ne bomo povedali, kaj si želimo, bo zakonodaja preveč šipka. Ni dovolj, če zapišemo, da bi banke morale pokriti vse stroške povezane s tem, zato da poskrbijo, da bodo storitve na voljo potrošnikom. Če menimo, da je to tista prava rešitev, potem se motimo. Mislim, da moramo natančno razmišljati o stroških in omejitev bi morala biti 55 evrov. Veliko skupin drugače ne bo imelo dostopa do takšnih računov. Pogosto banke zahtevajo, da potrošnik fizično obišče banko. To vedno ni mogoče. To moramo prav tako upoštevati namena zakonodaje, drugače ne bomo dosegli in nobenega smisla nima, da se sploh v to spuščamo. Mislim, da je belgijski model zanimiv. Samo, če bomo jasno omejili zadeve, bomo dosegli to, kar želimo doseči. Sam predlagam mejo 15 evrov. Mislim, da bi lahko imeli omejitev glede največjega števila finančnih transakcij, no to sem pripravljen, ampak prepričan sem, da potrebujemo neke vrste zgornjo mejo, če želimo zagotoviti, da se cene ne bodo pretirano povečale. Besedilo v nasprotnem primeru ne bo imelo svojega učinka. Druga zelo pomembna točka je pravica do tega, da nekdo odpre osnovni tekoči račun. Tukaj moramo razmišljati pragmatično, kako bomo lahko zagotovili preprost in pravno varen sistem, ki bo dobro deloval v praksi. Določene zamisli, ki jih predlaga komisija, se mi zdijo zelo nenavadne. Je res dobra zamisel, če rečemo, da mora potrošnik formalno podati izjavo, da se odpoveduje svojemu prejšnjemu računu, zato da bo imel dostop do novega osnovnega računa. Številni potrošniki, ki jih želimo s tem doseči, bodo tako izključeni. In tako bomo popolnoma zgrešili tudi svoje ukrepe v zvezi s stroški. Številni potrošniki naj ne bi imeli težav pri odpiranju tekočih računov, ampak v praksi si dejansko ne morejo privoščiti storitev, o katerih govorimo. Poskrbeti moramo, da bomo imeli v zakonodaji na voljo ustrezne mehanizme. Poskrbeti pa moramo, da ne bomo škodili ugledu in verodostojnosti sistema. Mislim, da bi vsi potrošniki morali imeti pravico, da odprejo račun v državi, v kateri stanujejo. Ustvariti želimo preprost register, v katerem lahko banke preverijo, ali potencijalna stranka že ima bančni račun ali ne. Mislim, da bi to bila jasna in preprosta rešitev. Govoriti pa želim še o, neka, o nečem, namreč nekaj, kar še ni bilo omenjeno v predlogih sprememb. In to so težave pri opredeljevanju različnih konceptov. Problema ne bomo rešili. S tem, da olajšamo zahteve v zvezi z preverjanjem identitete. Seveda se moramo upoštevati težav pri možnosti financiranja terorizma in na določen način moramo preveriti identiteto, ampak mislim, da lahko pri tem sodelujemo z oblastmi in z socialnimi službami. Pragmatične rešitve, pragmatične rešitve lahko večkrat najdemo skupaj s tistimi, ki so vključeni v to. Preučiti moramo alternative. Mislim, da gre za to, da najdemo naslove, naprimer za tiste ljudi, ki naslovov nimajo. Hvala lepa gospodu Kluteju za odlično upravljeno delo in veselim se že konstruktivnih kompromisov, za katere upam, da jih bomo kmalo našli. Hvala. Hvala lepa. Naslednje file debake. Dank u voorzitter. Um, zoals in onze vorige discussie uh, ook al gemeld, steun ik de, in grote lijnen de aanpak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. De toegang tot deze uh, basisbankdiensten. Uh, ik ben er echt van over. Uh, hvala. To, da imaš uh, osnovni bančni račun, ti omogoča, da sodeluješ v družbenem življenju. Uh, E, tukaj gre za vidik socialne vključenosti, ki je zelo pomemben. Poleg tega pa je pomembno tudi, da se lahko izkoristijo e, priložnosti, e, ki ti jih ponuja notranji trg. Zato mora režim bančnih računov biti mogoč, mora biti dostopen na nacionalnem teritoriju. Govorili smo o tem, kako obvezujoč eh, naj bo ta zakonodajni predlog. Do konca leta 2012 eh, je komisija predlagala jasen eh, zakonodajni predlog. Presenetljivo pa je, da se države še niso v veliki meri odzvale. Dobro bi bilo počakati na ta njihov odziv. Lahko jih spomnimo na to, naj. Uh, čim prej podajo svoje mnenje do konca leta in komisija jim mora predstaviti potem januarja ali pa februarja 2013, eh, kako stojijo stvari. Države se še niso odzvale, kot sem rekel, in tudi ne zagotavljajo eh, storitev. Eh, nujno pa je, da komisija potem, ko bodo države reagirale, poda svojo pobudo. Še nekaj. Eh, bi rad povedal, mislim, da tukaj mora veljati eh, načelo subsidijarnosti. Nekatere države že imajo eh, sistem osnovnih bančnih storitev in to, kar je pomembno, je rezultat. Dostop do teh bančnih storitev mora biti zagotovljen vsem. Kako države to naredijo, to mi je vseeno. Važno je samo, da sistem deluje. Parlament ne sme uh, pretirano natančno odrejati stvari. V različnih državah obstajajo zelo različni sistemi. V nekaterih državah vse banke morajo zagotavljati osnovne storitve, v drugih državah jih ponuja samo centralna banka. Eh, potem imamo spet druge ureditve. Torej, treba je proučiti sisteme v posameznih državah članicah eh, in pa njihove eh, metode. Zakaj ne bi torej imeli oziroma obdržali sistema, ki že obstaja? Eh, poleg tega imamo na trgu operaterje, imamo inovativne rešitve, mobilne ponudnike in tako naprej. In tudi to je treba upoštevati treba je biti v stiku z resničnostjo. Govorimo tudi o tem, kdo bi lahko uporabljal osnovne bančne storitve. Ideja eh, poročevalca me tukaj ne prepriča. Mislim, da bi vsak potrošnik moral biti sposoben v katerikoli državi članici odpriti bančni račun. Vendar pa ni tako. Tam, uh, samo tam je to mogoče, kjer uh, ta oseba živi oziroma uh, v državi, s katero je na kakršen koli način povezana. Torej, da ima neko vez z državo članico. E, potem bi te vezi morali tudi nekako opredeliti in omejiti. Potem mislim tudi, da bi e, to moralo biti, e, da bi moral biti dostop brezplačen. Eh, s tem se ne strinjam, v moji državi to stane 12 do 15 evrov. Kot sem rekel, obstajajo različni sistemi in te moramo spoštovati. Da bi bil ta dostop 100 odstotno brezplačen, mislim, da to ne bo šlo. Na vsak način se uh, stvari uh, morajo na nek. Um, morajo zaračunati. Potem govorimo tudi o skladu za uh, povračila, za kompenzacijo. Mm, tak sklad bi bilo v določenem trenutku treba vzpostaviti, ampak ne vem, ali ne bo v končni fazi postal odveč. Sam nisem ravno zagovornik takega sklada. Uh, to bi lahko urejale različne finančne institucije in lahko bi eh, to naredili na nek bolj pravičen način, kot pa s takim skladom. Če bomo prek takih računov eh, izvedli neko majhno eh, plačilo, potem morda to ne bo potrebno. Govorimo o različnih uh, Um, situacijah, torej nekateri državljani sploh nimajo dostopa do bančnih storitev, nekateri sploh uh, ne vedo, uh, kako slabo je, če nimajo računa, nekateri se temu celo upirajo, uh, ne vedo, da bi bilo za nje koristno, da prejmejo o tem več informacij. In nekateri ljudje resnično ne poznajo prednosti eh, osnovnih bančnih storitev. Hvala poročevalcu in sem poročevalcem v senci in upam, da bomo kmalo dosegli pomemben kompromis na tem področju. Um, e uh, um, Hvala. Ivo Strejček je naslednji. Pekné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane. Gospe in gospodje, hvala za besedo. Glede te razprave imam tudi sam nekaj eh, komentarjev in nekaj misli. Torej, nekaj bi rad povedal v zvezi s prilogi sprememb, ki sem jih sam vložil. Mm, torej, nekaj bolj splošnih pripomb bom podal, ker uh, se mi ta tema ne zdi eh, ključnega pomena oziroma se mi vse podrobnosti ne zdijo ključne. Gre za to, uh, ali imaš bančni račun ali ne, ali si uh, vključen uh, v družbo ali ne. Tega ne moremo enačiti. Uh, poznamo ljudi v svojem okolju, ki nimajo bančnih računov in tudi ne menijo, da bi bilo to kakorkoli povezano z njihovim statusom v družbi. Če bomo mi skušali na vsak način pripraviti zakonodajo za to področje, sam mislim, da to ni nujno korak v pravo smer. mislim, da ni nujno potrebno, da vsak eh, odrasel, ki ima nek dohodek, eh, da ima tudi bančni račun, mora imeti pravico, da odpre eh, bančni račun, mora imeti izbiro. Hkrati pa bi morali imeti tudi dobro predeljeno razmerje med banko in finančno institucijo ter klientom to bi moralo temeljiti na nekem uh, pogodbenem odnosu, na neki pogodbi. In samo potrošnik bi se moral o tem odločati. Oziroma skupaj z finančno institucijo bi se potrošnik moral odločati, kaj je za obi strani koristno. Sam sem se s tem ukvarjal in ogledal sem si nekaj držav Evropske unije eh, na podlagi barometra v Nemčiji leta 2005 je nič cela, nič ena do nič cela, nič šest odstotkov eh, prebivalcev leta 2005 torej ni imelo bančnega računa. Franciji in Belgiji, oziroma v Franciji, tri odstotke gospodinstev ni imelo bančnih računov, v Belgiji pa deset tisoč, kar je v bistvu uh, ni velika številka v primerjavi s celotnim prebivalstvom. Na finskem sto odstotkov prebivalcev, torej vsi imajo bančne račune, v, v moji državi na Češkem jih ima to uh, eh, 89 odstotkov, v Sloveniji pa 15 odstotkov ljudi nima bančnega računa. Če si ogledamo te številke, uh, vidimo, da države članice same znajo urejati te zadeve, ne potrebujejo za to evropske zakonodaje na podlagi vseh teh eh, številk pravzaprav ne vidim potrebe, da bi obstajal nek eh, strašen problem glede dostopa do osnovnih bančnih storitev in da za to ne bi bilo poskrbljeno. Zato bi rad predlagal naslednje in to sem tudi zapisal v predlogu spremembe. Komisija bi torej morala uh, spoštovati načelo subsidijarnosti. Eh, verjamem, da države članice znajo same to urejati in da jim ni treba ukazovati, kako naj to počnejo. Druga skupina mojih predlogov sprememb pa temeli na mojem prepričanju, da bi morala obstajati jasna povezava med finančno institucijo in pa stranko in da bi ta odnos moral temeliti na pogodbi. Če bomo mi zdaj določali, koliko naj stane dostop do bančnih storitev in podobno, če bi mi kot zakonodajci eh, skušali določiti, kakšne bodo cene v posameznih državah, kolegi so omenjali 12-15 evrov. To je verjetno minimalna vsota. Torej, ne zdi se mi prav, da bi mi vse to določali ta minimalna vsota v eni državi pa lahko predstavlja kar velik znesek v, nekateri, v neki drugi državi članici. Torej, ni vse tako jasno. Mislim, da zaenkrat nimamo dovolj informacij, da bi uh, vse to tako natančno definirali. Govorili smo tudi o stroških, koliko naj bi plačali za odprtje bančnega računa in koliko naj bi potem stale eh, različne storitve za stranke. Gospod Šmit v Imku danes zjutraj je podal veliko argumentov, da bi morale storitve biti bolj ali manj brezplačne. Mi kot zakonodajalci se ne bi smeli upletati v odnos med eh, bankami oziroma bančnimi institucijami na eni strani in strankami na drugi strani. No, mislim, da se tukaj ne bi smeli utikati, sploh ne v opredelitev cen. Pa še tretje področje. Kakšni naj bodo ti osnovni bančni računi ali naj bodo del uh, obveznih storitev ali ne. Mislim, da mora to biti, oziroma da to je stvar uh, tradicije posameznih evropskih držav. Olej rekel, naj bi uh, bilo to obvezno za celotno Evropsko unijo. In da naj bi takoj povedali, katere storitve naj bi bile vključene v te osnovne bančne storitve oziroma dostop. Uh, Ne vem, če je to prava rešitev. Pa še zadnja stvar, ko govorimo o zakonodaji, večkrat omenjamo stvari, ki so se zgodile v preteklosti. Eh, torej, danes že poznamo rezultat, vendar pa ne moremo napovedovati razvoja dogodkov v prihodnosti. Zato bi morali biti optimistični glede tehnologije sam sem prepričan, da bo prej ali slej prišlo do storitev, ki bodo pokrile to vrzel, ki danes še obstaja na trgih. Prišlo bo do raznih mutacij, do preoblikovanih storitev in mislim, da je to pomembno. Torej, to je vključeno tudi v moj predlog spremembe. Hvala za pozornost. Preden se vrnemo k poročevalcu, bi še sam nekaj povedal. Sedem odstotkov ljudi v skupnosti ne uporablja bančnih računov. To ni samo stvar dohodka. Mm, pogosto gre tudi za strah pred eh, vstopom v banko, pred tem, da vstopiš v bančne storitve. In Zato so eh, določene države tudi mm, del trgovine ali pa pošte spremenile v eh, banko. V Afriki, naprimer, je bančno omrežje zelo slabo razvito, ampak našli so način, kako to reševati. Prek mobilnih telefonov zdaj vodijo svoje račune, mobilne eh, družbe jim to omogočajo in za njih je lažje uh, pridobiti mobilni telefon, ki se jim zdi tudi nujno potreben, kot pa dostopati do banke. In uh, prek telefona potem tudi uh, dostopajo do bančnih storitev v tako težavnem okolju, kot je afriško. Morda bi nas te uh, zadeve oziroma te. Uh, Ti dogodki tudi lahko na nek način usmerjali. To je torej samo Eh, mnenje, samo nek razmislek. Zdaj pa ponovno dobi besedo poročevalec. Hvala lepa. Čisto na kratko. V zvezi s tem, kar je povedal gospod Kikluna, imamo različne razvoje dogodkov. Od 90-ih let imamo v Nemčiji to usmeritev, da bi imeli čim več podružnic nekatere banke, skoraj vse mm, banke so uh, sedaj začele drugačen razvoj, namreč zmanjšuje svojo mrežo podružnic, ampak kakorkoli že, nekatere torej širijo svoje mreže, druge ožijo. Kar, kar je povedal gospod Ludvigson, nič posebnega, mislim, da se v večini strinjam s tem, kar je povedal, v zvezi s tem, kar je povedal Filip Debakerem mislim, da se tukaj strinjamo. Rešitev bomo prav gotovo našli. Res je, da tukaj govorimo o skladih za kompenzacije, res je, da moramo zagotoviti konkurenčnost, določeni akteri ne smejo imeti konkurenčne prednosti, bomo še videli, kako bomo s tem postopali, ampak um, počakati moramo na informacije. V Belgiji pa smo slišali, da obstaja zakon na to temo in mislim, da je to stvar, ki se ji lahko odpovemo, tudi uporaba pristojbin bi lahko bila pot za naprej, ampak bomo še videli. Mislim, da bi tukaj lahko dobili večino. Kar je povedal gospod Strejček, kar zadeva oskrbo z bančnimi računi v Nemčiji. Je seveda malo ljudi, ki nimajo bančnega računa, ampak imamo svetovanja za zadolženost, imamo svetovanja za. Eh, stranke in tako naprej. In na tem področju imamo v Nemčiji velik problem. Ljudje, ki nimajo bančnega računa, so v težavah. Zadeve so se sicer v zadnjih letih nekoliko omilile, ampak do konca 90-ih let smo pogosto bili priča temu, da so ljudje eh, imeli možnost, da bi se zaposlili, ampak se niso mogli zaposliti, zato ker niso mogli odpreti bančnega računa. To so ljudje, ki so se želeli potem spet integrirati ali vključiti v socialno življenje, pa se niso mogli, zato ker jim banke niso želele odpreti računa. Še eno vprašanje je v zvezi z študenti in delavci migranti, tega ne bom ponavljal, ampak ljudje, naprimer Romi, so Ljudje, ki nimajo stalnega prebivališča, vseeno pa so evropejci. Če govorimo o socialni Evropi, če govorimo o Evropi za vse, o Evropi evropskih državljanov, potem moramo najti rešitev za te ljudi. To so sicer relativno majhne skupine ljudi, ampak vseeno moramo za nje najti rešitve. Gre za enotni trg in zato tega ne smemo prepustiti samo državam članicam. Vedno gre za vprašanje, koliko bomo imeli subsidijarnosti, to je sicer vse lepo in prav, drugi poročevalci v senci so omenili, da ne smemo na to pozabiti, ampak. Sporočilo komisije iz, oziroma od poletja lani kaže, da so to skupine ljudi, ki za banke niso tako zanimive. In tam uredbe strani držav članic niso tako uspešne, kot bi bila zakonodaja na ravni EU. Zato mislim, da potrebujemo evropsko zakonodajo. Seveda ta zakonodaja ne sme biti pretirana, ampak mora zagotavljati jasen okvir, kaj pričakujemo od držav članic. Mislim, da je to jasno. Ampak pripričan sem, da bomo našli rešitev v nadaljnih pogajanjih. To je zaenkrat vse. Pri iskanju kompromisov pa se bomo spet slišali. Hvala. Uh, Hvala, gospod Klute. Še časovnica. Glasovanje v Ekonu bo 30. ali 31. maja, torej konec maja in pa eh, na plenarnem zasedanju bomo uh, o tem glasovali julija. Zdaj pa še zadnja tema oziroma še nekaj naj bi jih bilo. We'll Ne, to še ni zadnja tema. Gre pa za mnenje o 20 glavnih skrbeh eh, evropskih državljanov in pa podjetij glede delovanja notranjega trga. Eh, to mnenje je deljeno z drugimi odbori. Naš odbor je dobil samo šest oziroma naš odbor zadeva samo šest teh eh, skrbi. To so uh, davčne omejitve, potem odpiranje bančnega računa v tujini, potem uh, upokojitve in pa s tem povezane davčne uh, težave, potem imamo še dostop do financ in do podpornih ukrepov pa še eh, DDV v drugih državah, članicah. Državljani so te teme opredelili kot težavne. Sam sem pregledal različne predloge sprememb, eh, tudi tiste, ki so jih dodali poročevalci v senci. To mnenje se osredotoča ne eh, na vse skrbi evropskih državljanov, veliko večjih je kot 20, to je samo 20 glavnih skrbi oziroma vprašanj evropskih državljanov v zvezi eh, z notranjim trgom. Eh, zadevajo predvsem mobilnost, čezmejno delovanje in tako naprej. In poročevalce prosim, da se omejijo na te glavne skrbi in ne na vse uh, druge skrbi, ki zadevajo življenje v EU. Eh, nimam nobenih težav z določenimi predlogi sprememb, glede katerih smo lahko našli dobre kompromise. Naprimer kompromis oziroma uh, oziroma predlog spremembe gospoda Epinga o obdavčenju, drugi potem govorijo o celotnem notranjem trgu in govorijo o tem, eh, kateri del direktive v storitvah bi morali bolj eh, spodbujati, bolje izvajati. Potem imamo tu še nekatera mnenja, eh, da notranji trg bolj škoduje kot koristi, vendar pa v celoti so predlogi sprememb pozitivni. Zdaj pa bi najprej prisluhnili poročevalcem v eh, senci. Gospa Okini iz EPP-ja bo prva. Izvolite. Legje. Hvala, gospod predsednik in dragi kolegi. Tako, to poročilo je zelo zanimivo, saj je enotni trg z veliko vidikov zgodba o uspehu, vendar pa še vedno ugotavljamo kar precej pomanjkljivosti in težav pri delovanju ne gre samo za sprejemanje direktiv in uredb za usklajevanje na notranjem trgu, ampak ta realnost se odraža tudi v vsakdanjem življenju naših sodržavljanov in tam se šele vidi, kaj deluje in kaj ne. In zato sem zadovoljna, da je Evropska komisija in komisar Brnje pozorno spremljala in še pozorno spremlja notranji trg. Mnenje kolege Skiklune je zelo uravnoteženo, saj po eni strani spostavlja ovire za dobro delovanje notranjega trga in to, da je treba podpirati vse načine za spodbujanje notranjega trga in zaposlovanja. Strinjam se z gospodom Epinkom, da je treba tudi davčne ovire, eh, ki ovirajo delovanje notranjega trga, odstraniti. Ravno tako podpiram večino točk, ki jih je spostavil kolega Gunnar Hökmark. Sama pa uh, se tudi ustavljam ob pobudi Komisije za socialno zaposlovanje in še zlasti za sklad za naložbe v socialno podještništvo. Uh, ta dokument imamo prav na mizi tu v Evropskem parlamentu in še zlasti na moji mizi sloni in tudi v svetu ga že obravnavajo. Tako da bi to poročilo moralo prispevati k temu, da bi mm, vzpostavili nek nov zagon za financiranje za ta ekonomski sektor, ki ga potrebuje. Danes je v Evropski uniji 10 odstotkov podjetij ti, ki jih to zadeva in 11 milijonov zaposlenih. Tako da gre res za eh, neko gojišče delovnih mest in to je izredno pomembno izpostaviti. To so glavne točke ki sem se jih želela dotakniti v zvezi s tem dokumentom, za katerega še enkrat ponavljam, trdim, da je izredno dobro pripravljeno poročilo kolege Skiklune. Um. I don't see any other speakers, so. Hvala, ne vidim, da bi se rad še kdo javil v besedi. Tako da bom eh, sam zaključil. Povedal bi rad, da bomo glasovali konec maja, 30. ali 31. maja. V glavnem odboru pa bomo glasovali 21. junija in na plenarnem zasedanju septembra. Hvala. Uh, Pravkar so mi povedali, da. bomo 17. točko obravnavali čez 15 minut. Zato prekinjam sejo za 15 minut. Uh, we're going to start the next session. Where's Sophie? Mislim, da je najbolje, da začnemo. Okay, uh, Ms. O'Connor. Uh, the title of the session is the uh, European Social Entrepreneurship Funds. Gospod Okuni, mm, naša točka naslednja se imenuje Evropski socialni sklad za podjetništvo oziroma Evropski sklad za socialno podjetništvo. Več kot 100 predlogu sprememb imamo, ampak besedo dam kar besedi, besedo dam gospe Sofijo Kuni, da nam razloži več. Hvala. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Vidim, da je to tema, ki prave množice kliče na kup. No, upam, da bo prevladalo to, da je bolj pomembna kakovost kot količina. Kakorkoli tistim, ki so danes popovdne tukaj in tistim, ki so uložili amatmaje, bi še par stvari povedala. Predvsem so to predlogi sprememb, ki so namenjeni nekje dodatnim pojasnilom oziroma bolj jasnemu besedilu eh, tega poročila. Trenutno skupaj smo pri pripravi kompromisnih predlogov. In uh, upam ter zaupam, da bodo ti kompromisni predlogi predstavljali močno in dobro podlago za delo in za trialog s komisijo in svetom. Kot vidite, gospod predsednik, 137 predlogov sprememb je bilo vloženih vključno z mojimi in v glavnem ti zadevajo pet istih točk. Prva točka. Eh, pogoji za pridobitev Eh, labela in količina naložb v socialno podjetništvo. Nekateri kolegi bi želeli to znižati, zato da bi prišli do 50 ali celo 30 odstotkov in to zato, da bi bile mm, zagotovljena večja prožnost in dostopnost. Drugi pa so predloge sprememb uh, utemeljili ne na številkah, ampak na metodah izračuna, zato da bi na ta način prišli do neke povprečne vrednosti, torej da teh 70 odstotkov ne bi bilo upoštevanih skozi celotni sklad, ampak da bi se nekako povprečje izračunalo. In Sama bi rekla nekaj zelo enostavnega. Ta prak 70 odstotkov se mi zdi zelo uravnotežen, saj omogoča, da se ne porazgubi prepoznavnost, brljivost tega sklada, ki je namenjen socialnemu podjetništvu. Poleg tega pa menim, da bi vse, kar presega teh 70 odstotkov, bilo preveč zavezujoče. Tako da se mi zdi ta prak zelo uravnotežena rešitev. Po drugi strani pa mislim, da bi morali določiti določene nekaj metod za izračun te povprečne vrednosti. Pri tem pa bi morali določiti, za kakšno obdobje bi izračunali to povprečje. E, sama menim, da bi petletno obdobje bilo primirno, in da bi ta tako zastavljen cilj eh, izračuna vodil k večji pravni varnosti, kar trenutno ni slučaj. Drugič, pogoji za eh, pridobitev eh, te oznake eh, s pomočjo sklada za socialno podjetništvo in sicer In sicer je v zvezi s tem predlog spremembe podala Astrid Ljulink in s tem se kar precej strinjam. In eh, če imamo sklad za naložbe, ki je dosega 500 milijonov, mislim, da je to lahko dovolj ustrezno za pridobitev te oznake. Potem tretjič, eh, upravičena podjetja. Tukaj imamo več izzivov in več vprašanj se pojavlja v zvezi s socialnim podjetništvom. Mm. Najprej, ali moramo omejiti ali razširiti opredelitev socialnega podjetja. Naj vas spomnim, Socialno podjetje je podjetje, katerega glavni cilj je doseganje pozitivnega socialnega učinka. Možno je tudi ustvarjanje dobička, vendar pa je to nekje drugotnega pomena. In opredelitev upravičenih podjetij je komisija podala tako. To so podjetja, ki nudijo dobrine ali storitve osebam, ki so marginalizirane. Naprimer, cela veriga frizerjev, ki svoje storitve ponuja eh, ranljivim skupinam oseb, ki imajo zelo eh, nizka sredstva na voljo in potem so to podjetja, ki s svojim delovanjem uresničujejo nek socialni cilj. Torej, podjetja, ki zaposlujejo osebe iz teh hranljivih skupin. Moje stališče je, da bi bilo treba to opredelitev nekoliko razširiti, zato da bi pokrivala tudi izključene osebe in osebe v slabšem položaju in da bi pokrivala tudi solidarne naložbe. Kakorkoli pa mislim, da trenutno tega ni treba še bolj razširjati, zato da, eh, ozna, predvsem zato, da se ne bi ta oznaka ESSP eh, preusmirila od svojega glavnega cilja. Po drugi strani pa bi bilo treba uh, uvesti izjemo za socialna stanovanja in za mala in srednja podjetja. Mislim, da bi morali prak razširiti predvsem zaradi zagotavljanja večje prožnosti. Socialna stanovanja, na primer, eh, to je delovanje, ki lahko za lahkoto preseže določeni prak. In zato bi bilo škoda, če bi. Um, to vrstna podjetja, ki to nudijo, bila izključena iz eh, teh skladov. Vsekakor, ko govorimo o pragih, pragovih, bi morali razmisliti, ali eh, bodo ti ostali isti ali jih bo treba na novo postaviti, recimo, čez štiri leta. Potem, upravičenost v Evropski uniji. To je vprašanje, o, veliko, o katerem res veliko razpravljamo. Saj se namreč lahko odločimo, da s tem skladom za socialno podjetništvo v Evropi lahko sprejmemo odločitev, da bomo dali večje možnosti podjetjem, ki imajo sedež v Evropski uniji. Torej, predvsem to je pomembno. Ta sklad zadeva samo podjetja Evropske unije. Cilj pa je ta, da se da neko dodatno priložnost tem podjetjem, ki predstavljajo nek vzvod za gospodarstvo v Evropski uniji, s tem, da um, zagotavljajo socialno usmeritev svojega, eh, svojega delovanja. Je pa možno, eh, da bi se sklepala tudi partnerstva s podjetji iz tretjih držav. To je možno in zato mene zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Torej, ali naj se tukaj izključno obravnavajo podjetja iz Evropske unije ali naj se ta oznaka ESSP uporablja za socialno podjetništvo v širšem smislu, torej evropskih podjetij in podjetij iz tretjih držav. Uh, Na to, naslednja točka. Več predlogov sprememb je usmirjenih v to, da bi sredstva iz socialnega sklada omejili na največ 100 tisoč evrov, drugi tudi manj, celo 50 tisoč ali 30 tisoč evrov. In še neka rešitev je se pojavila in s tem se tudi jaz ustrinjam in sicer, da bi U6 lahko v višini 10 odstotkov ulagal v socialno podjetništvo, zahvaljujoč eh, tej oznaki ESSP. Mm, osebno se mi zdi, da uh, se na ta način daje več možnosti posameznikom. Zakaj? Zato, ker tak prak 50 tisoč evrov, to je zelo velika vsota. Ali bi veliko posameznikov uh, vlagalo 50 tisoč evrov v socialno podjetništvo, glede na to, da to predstavlja tvegano naložbo? Tako da Tu gre res za to, da se čim večjemu številu posameznikov omogoči priložnost za solidarne naložbe. In zato je to eden od kompromisnih predlogov, ki ga nameravamo eh, zagovarjati. Na to pa še naslednja točka, predlogi sprememb, ki so bili vloženi in ki uh, želijo bolj strok sistem za depozitarje. In tudi uh, pre, en predlog spremembe zadeva odgovornost uh, upravljavcev sklada in tretji tudi odgovornost menedžerjev. Jaz mislim, da kar zadeva predlagatelje, vlagatelje, gre za to, da bi morali, da želimo zagotoviti neko večjo varnost, če imamo nekega depozitarja, ehm, ki bdi nad temi operacijami. Ampak ehm, No, za konec naj povem, da uh, sem zelo ponosna na to poročilo, ki se mi zdi izredno zanimivo v luči evropskega podjetništva. Uh, in uh, se tudi navezuje na področje, katerega se dotika poročilo kolege Skiklune. To je namreč področje, še enkrat ponavljam, socialno podjetništvo, uh, uh, ki zadeva 11 odstotkov naših podjetij in uh, 10 milijonov delovnih mest in zato moramo mi zagotoviti, da bo tudi to področje predstavljalo nek vzvod za naše gospodarstvo. Hvala. Um, Hvala lepa. Če dovolite, gospod Kadravi, bi najprej dali besedo Olev Šmitu. Uh, Hvala. Uh, moje letalo bo uh, odletelo čez eno uro, tako da moram resnično čimprej spregovoriti. Rad bi se zahvalil poročevalki. Mislim, da je poročilo resnično odlično in je tudi ključnega pomena. Mislim, da je to pravi korak v eh, pravi smeri, eh, tudi kar se tiče vlaganj v Evropski uniji. Nekaj pripomb bom podal eh, tudi v nekakšnem prednostnem vrstnem redu. Mm, prvič bi rad povedal nekaj v zvezi z vlagatelji. Mislim, da bi tukaj morali oblikovati nek uh, lažji režim. Mm, tega ne bi smeli primerjati z alternativnimi investicijskimi skladi. Eh, sicer bomo celoten okvir naredili preveč eh, zapleten. Upam, da bomo tukaj lahko našli dober kompromis. Potem moja druga pripomba zadeva minimalne cilje. Sam sem podal predlog spremembe v 50 odstotkih. Predlog je zaenkrat 70 odstotkov in upam, da bomo lahko znižali cilj na tem področju, kajti tako se bomo lahko v skladih eh, lažje dogovorili in bodo postali tudi bolj sprejemljivi. Vsaj meni se tako zdi. Tretja stvar, ki bi jo rad omenil, je časovnica. Upam, da bomo lahko našli dogovor tudi na tem področju, kajti mislim, da eh, vse, kar presega pet let, eh, bo tukaj zelo težavno. Upam torej, da bomo našli nek kompromis oziroma razumen dogovor tudi tukaj. Vsi vemo, da eh, bi dansko predsedstvo rado zaključilo s tem dosjejem tekom svojega predsedovanja in prizadevali si bomo za to. Potem pa še zlorabe in goljufije. zagotoviti moramo, da se ta sklad ne uporablja za druge namene, kot za tiste, za katere je ustvarjen. In tudi moji predlogi sprememb gredo v to smer, moramo se izogniti vsakršnim zlorabam. Sam predlagam lažji režim, ampak moramo zagotoviti, da se to ne bo zlorabljalo. Torej, da ne bo v to vključen denar, ki ni namenjen za te investicije. Sicer menim, da je to poročilo zelo dobro in da predstavlja korak v pravo smer. Mislim, da denar je na voljo, sredstva so in s tem lahko dosežemo nekaj dobrega v Evropski uniji. Potem pa še tretje države, to je zelo občutljivo vprašanje, vedno je tako s tretjimi državami. Razumem vaše argumente, ampak po drugi strani mislim, Sam sem bolj eh, liberalen, tako da se ne zauzimam ravno za eh, omejitve. In zato mislim, da eh, ni to samo evropski primer. Tukaj bi morali biti bolj odprti. Sam si želim prožnosti na vaši strani in zato bi jo morda moral pokazati nekaj tudi sam. Tako da sprejmem tudi druge predloge. Rad bi s tem zaključil in se tudi opravičil, ker moram takoj odpotovati. Bom pa uh, spremljal to razpravo še naprej in si ogledal zapiske enega svojih asistentov. Eh, če ne drugače, bom v pisni obliki izvedel, kaj menite. Najlepša hvala za pozornost hvala. Eh, želim vam varno pot domov. Zdaj pa gospod Kadravi v imenu eh, skupine SND. Hvala, mm, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za uvod, ki smo ga slišali in za delo, ki ga je opravila. Žal sem del uvoda zamudil. Vsekakor pa je moje stališče dokaj pozitivno. Socialna podjetništvo je ključnega pomena, to je zelo obsežen sektor, na katerega lahko pritegnemo veliko zasebnih vlagateljev. In eh, zato mislim, da gre tukaj res za neko dodatno kakovost življenja, ki je zelo potrebna. In uh, ne nazadnje, kaj sploh je socialno podjetništvo? Sam sem podal predlog za to. To je podjetje, katerega prednostni cilj je, da ustvarja socialni učinek in ne dobička za svoje delničarje oziroma svoje partnerje. To pomeni, da nudi storitve v socialnem smislu in da se presežki nudijo v korist izključenim in marginaliziranim osebam. To je glavni cilj. Je pa treba tudi pojasniti, kdaj se lahko iz uh, skladov uh, Eh, vlaga v to vrstno podjetništvo in koliko. V besedilu komisije govorimo o 70 odstotkih sredstev v roku petih let. Mi pa moramo predvsem vedeti, kakšen učinek to povzroča znotraj Evropske unije. Eh, zlasti pri določanju upravičenosti do teh sredstev za ta, to vrstna podjetja. Na to pa se moramo tudi vprašati, koliko se dejansko vlaga v ta sklad in tu je treba določiti neke pragove, neke omejitve. Gotovo pa je smiselno pritegniti čim večje število vlagateljev, še zlasti, če so slednji dobro zaščiteni. To bi se mi zdel primeren kompromis um, če primerjamo to, kar predlaga poročevalka in druge predloge. Mogoče se moramo še vprašati, ali je z tehničnega vidika tak predlog res najboljši možen, vendar pa je to možen predlog. Potem pa glede vprašanja depozitarjev. Sam eh, na to gledam nekoliko manj pozitivno. Po mojem mnenju bi moral biti ta sistem zastavljen na čim prožnejši način, zato da bi lahko v čim večji možni miri uporabljali to pobudo. Torej, moramo še um, pomisliti, kako naj si to sploh zastavimo. Ampak sam se zauzemam za nekoliko blažjo zakonodajo. Poleg tega pa moramo vzpostaviti take inštrumente, komisija mora to storiti, s katerimi bo zagotovila, da se bo njihov učinek lahko miril. To bi jaz popolnoma podprl. Kar pa zadeva vlogo Evropskega nadzornega organa, Eh, je tudi treba še dodatno razmisliti. Vendar pa sem eh, nasplošno pozitivno nastrojen do poročila, eh, s katerim se ukvarjamo in poročevalka lahko računa s podporo naše skupine. Hvala. Gospa Luling. Si, monsieur le président, je voudrais m'excuser auprès de madame Oconi parce que je suis arrivée. Gospod predsednik, najprej bi se želela upravičiti gospe Okoni, ker sem prišla z zamudo na sestanek. In predvsem bi želela tu izpostaviti predloge sprememb 53, 78 in 84. Eh, po mojem mnenju je dejansko treba podpirati odprtost do tretjih držav. In v zvezi se svojim predlogom spremembe številka 53 bi želela še povedati, da bi eh, s sprijetjem tega predloga lahko omogočili uporabo tudi alternativnih skladov eh, in omogočili bi tudi kolektivne naložbene podjeme za ulaganje v prenosljive vrednostne papirje. In zato res obžalujem, da je včeraj, ko smo sprejeli poročilo o obdavčitvi finančnih transakcij, prišlo do tega, da nismo izglasovali predlogov sprememb, ki so jih uložili nekateri med nami, ki bi preprečili, da bi ti KNPVP-ji bili izključeni iz obdavčitve finančnih transakcij. Mislim, da to lahko še popravimo na plenarnem zasedanju, saj nažalost se mi zdi, da tisti, ki so bili včeraj prisotni, niso prav dobro razumeli, da ne smemo še dodatno penalizirati teh skladov, ki so namenjeni vrčevanju eh, zasebnikov na srednji in dolgi rok in eh, da zato ne moremo dopustiti, da bi ti da bi se tukaj izgubili milijoni evrov zaradi tega, progresivne, zaradi tega progresivnega sistema obdavčitve. Torej, um, želela bi se opravičiti, če sem sedaj povedala kaj takega, o čemer ste že razpravljali, uh, ker me na začetku pač ni bilo. Hvala. Um, like the... Če prav razumem, želi tudi komisija spregovoriti.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 o tem vprašanju in hvala za vse predloge sprememb, ki ste jih uložili in s katerimi želite izboljšati in obogatiti to besedilo. Prav na kratko bi se mogoče želel odzvati na eno točko, ki jo je spostavila gospa Okuni in ki po mojem mnenju dobro povzema bistvo razprave, ki naj bi jo imeli v zvezi z našim predlogom. Najprej pogoji za pridobitev te oznake ter prak 70 eh, odstotkov. Popolnoma se strinjam z eh, tem, kar je v zvezi s tem zaključila gospa Okoni in sicer, da je 70 odstotkov dobro ravnotežje med tem, da je treba na eni strani zagotoviti, da se ta oznaka ESSP ne bi preveč razblinila in da bi bila dovolj razlikovalnega značaja tudi za druge eh, ponudbe vlagateljev, po drugi strani pa je to eh, potrebno tudi za druge portfelje, da bodo ti še naprej privlačni za vlagatelje. Potem, kar zadeva omejitev v času, torej omejitev časovnega obdobja, omenili ste petletno obdobje, torej obdobje, znotraj katerega naj bi bile izvedene naložbe v okviru teh 70 odstotkov. E, sprašujete se, zakaj komisija ni tega omejila na ta način. Mi namreč menimo, da lahko to pripelje do kar nekaj pomanjkljivosti in sicer med drugim tudi do tega, da se skladom e, na ta način Ehm, določi, da se jih zaveže, da financirajo tudi tiste dejavnosti, ki sicer do tega ne bi bilo upravičene. Tako da, ehm, kakorkoli, to je točka, o kateri lahko še naprej razpravljamo, saj se naša stališča v glavnem ujemajo. Na to eh, direktiva. Eh, AIFM uh, Eh, in možnost, da se oznako še naprej uporablja. Mislim, da je ta predlog eh, hvali vreden. Ima pa gotovo lahko tudi številne posledice in to predvsem v smislu raznih tehničnih podrobnosti, ki jih bo treba še dodatno pojasniti. E, mislim pa, da bomo o tem še imeli priložnost bolj poglebljeno razpravljati. Sveda je zelo pomembno tudi vprašanje opredelitve socialnega eh, podjetništva. Mi smo predlagali definicijo, ki smo jo že imeli eh, na voljo. Vsekakor pa eh, smo tudi mi ugotovili, da ima ta opredelitev lahko negativen učinek na celo vrsto eh, storitev, ki se ponujajo v okviru socialnega podjetništva, med drugim socialne stanovanja in tako naprej. Potem, eh, upravičena podjetja v Evropi ali še širše. Eh, dobro ste razumeli, da nismo želeli tega omejevati zgolj na evropski prostor. In sicer iz dveh razlogov, namreč v naši finančni uredbi take omejitve možnosti ulaganja nimamo, saj vendarle govorimo o prostem pretoku kapitala. So pa tu tudi še drugi razlogi povezani s tem, da nekateri um, upravljalci skladov za socialno podjetništvo bi želeli razpolagati z um, čim širšo ponudbo storitev in to zato, da bi lahko oblikovali dovolj privlačne portfelje in to v rokih, ki bi bili uh, usklajeni z. s z dejstvom, da gre tukaj v bistvu za dokaj nov trg, pa tudi s tem, da ponudba socialnih podjetij trenutno še ni tako široka, kakršna si morda mislimo ali bi želeli, da je. Potem še nekaj. E, glede ponudnikov skladov e, na drobno nismo želeli tega natančno predpisovati. Zdelo se nam je namreč, da nismo še dovolj daleč, da bi lahko predpisali te stvari in sicer ponudbo socialnih podjetij konkretno, pri kateri bi bili vlagatelji nadrobno dovolj zaščiteni. In zato smo želeli ponuditi možnost, eh, da bi imetniki skladov KVP, KM uh, eh, bili v to vključeni. Predvsem pa je zelo pomembno tudi vprašanje informiranja socialnih podjetij, ki ste ga tudi izpostavili za dosego našega cilja. Na to pa še zelo pomembna točka, ki zadeva depozitarje in o kateri se je v svetu zelo naširoko razpravljalo. Tudi v zvezi s to točko se komisiji ni zdelo potrebno, da bi to natančno opredelili. Eh, v bistvu še zmeraj poteka ta analiza stroškov in učinka in da bi v bistvu stroški bi bili neproporcionalni z nevarnostjo izgube sredstev, do katere naj bi prišlo, če depozitarji ne bi bili imenovani. Tako da se nam zdi tukaj učinek dokaj omejen, če bi bilo to sprejeto. Um, V vašem odboru je potekala tudi javna predstavitev, na kateri smo slišali, da mnenja niso zelo govorila zelo uprit imenovanju depozitarjev. In predvsem eh, se je izkazalo, da bi morali bolje vedeti, o čem sploh govorimo, ko govorimo o depozitarjih. Eh, tukaj gre za to, da želimo po eni strani dobro opredeliti tveganja in po drugi strani dobro opredeliti vlogo, ki naj bi jo depozitar imel. Tveganja so izguba finančnih sredstev. In pri tem se je treba vprašati, koliko je lahko nadzor neke zunanje osebe, nekega depozitarja pri tem res koristen. Tako, toliko za enkrat z moje strani. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Gospa Okoni, sedaj dobite spet besedo vi, da sklenete razpravo. Najlepša hvala, dragi kolegi. Prisluhnila sem vsem analizam, ki so jih podali kolegi in zato bi na hitro želela povedati, da da seveda nameravamo še naprej sodelovati v konstruktivnem duhu in v tej pozitivni naravnanosti, kakršni smo bili priča že skozi celotno razpravo. Gospod El Kadrawi, da, opredelitev socialnega podjetništva, vem, da je to točka, ehm, ki se vam zdi zelo pomembna in vaš predlog smo že upoštevali. Tako da ta opredelitev, do katere smo prišli, gre gotovo v tej smeri. Gospod Šmit, um, prožnejši sistem za depozitarje v redu, ampak dejansko mi nismo želeli tega področja primirjati oziroma se nasloniti na uh, uredbo mednarodnega uh, finančnega sklada za depozitarje eh, in zato so to točke, katerim se bomo morali vsi skupaj še posvetiti. Potem predlog spremembe, ki zadeva določ, ta prak 70 odstotkov, ki, za katerega bi gospod Šmit želel, da bi ga znižali na 50 odstotkov ali manj. Torej, o vsem tem moramo še govoriti in na to Astrid Luling. Uh, mi smo že upoštevali eh, nekatere od vaših predlogov in smo gotovo pripravljeni, da se tudi dvostransko, direktno še pogovorimo o nekaterih vaših eh, amandmajih. Zato, da bomo stvari razčistili in seveda vam opravičim to, da ste prišli nekoliko pozna na sestanek, to ne predstavlja nobene težave. Želela pa bi povedati, da zelo cenim to vzdušje, znotraj katerega smo mm, razpravljali in se pogajali v tem besedilu. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji za ta predlog uredbe, ki je zelo mm, kakovosten. Želela bi se vam zahvaliti tudi za vašo razpoložljivost. Zahvaljujem se tudi danskemu predsedstvu sveta in zahvaljujem se tudi sekretarjatu odbora Ekon, s katerim je res zelo prijetno delati in res hvala vsem vam, dragi kolegi, za to, da smo v tako dobrem vzdušju pripravili vse amadmaje in um, naš predlog besedila. Hvala. regarding the timetable kar zadeva časovnico. Spet gre za konec maja 31 in 30 na plenarnem zasedanju, pa bo to julija ali septembra. Ampak to vam bomo sporočili še kasneje. Dobro, sedaj pa poročilo, ki je tematsko blizu temu poročilu. Dejansko naj bi o njem razpravljali istočasno, ampak eh, odločili smo se, da zadeve ločimo. To je 2.18 gre za evropske sklade tveganega kapitala. Več kot 100, 114 predlogov sprememb smo imeli, ampak mislim, da je najbolje, da nam kar poročevalec pove po svoje. Sofi bom po francosko. Euh, no, glede na to, da me bo večina veliko številnih kolegov razumela, bom govoril kar francosko. Uh, Torej, še enkrat tudi sam se upravičujem, da sem prišel z nekaj zamude, ampak kakorkoli ta tema ni zelo zahtevna. V primerjavi z nekaterimi drugimi dosjeji, ki so zahtevali zelo veliko dela, vsekakor mislim, da je delo potekalo zelo konstruktivno. Z poročevalci v Senci smo se, se stali v Strasburu in se strinjali praktično o vsem. Uh, Samo nekaj točk je ostalo še odprtih in sicer vprašanje, ali je treba ali ne pri tem potnem listu uh, uvesti nekega depozitarja. Torej, če bi sedaj hoteli v tem glasovati, verjetno ne bi prišli do rezultata. Vsekakor gre za to, da gre tukaj za nek sistem, ki predvideva odstopanje glede na direktivo IFM in e, mislim, da so to glavni argumenti v zvezi z depozitarjem. In Zato moramo sedaj vse te argumente, ki ne govorijo v prid uh, imenovanju depozitarja, pri, res dobro pripraviti, da jih predstavimo Franciji, Luksemburgu in drugim, ki se za to zauzemajo. Vsekakor, ja, tukaj govorimo o 50 uh, eh, tisočih evrih kot uh, minimalni osnovi za. Uh, vstop v sklad tveganega kapitala. Kakorkoli, mislim, da je treba to vprašanje postati zaenkrat še odprto in če v besedilo ne bomo ustavili teh členov, mislim pa, da bi bilo dobro v neki eh, revizijski klauzuli zapisati, da se bo komisija morala s tem ukvarjati, če bo prišlo do kakšnih težav, torej da mora imeti možnost, da zniža naložbe v te sklade tveganega kapitala. Mislim, da bi to morali doreči in zagotoviti. Sicer bo obveljala večinska usmeritev. Sam svojega stališča še nisem popolnoma oblikoval glede tega in uh, temu se bom nekoliko bolj posvetil v prihodnjih tednih, še zlasti v zelenem tednu, ki je pred nami. In, um, torej, v prvih dveh letih, preden bi ti skladi morali um, izpolniti pogoj 50 odstotkov eh, sredstev naložbe v, te, v ta tvegani kapital. Potem eh, inovacije, to vprašanje smo eh, osvetlili, ampak se nam zdi, da ne gre v pravo smer, tako da bi v bistvu večinsko želeli, da se ta tvegani kapital vlaga v inovativne projekte, ki bolj zadevajo realni sektor kot pa finančni sektor. Eh, odstranili smo tudi. Imenovanje nekih drugih skladov, ki naj bi bili v to vključeni. Razširili pa smo eh, definicijo možnih upravičencev do sredstev iz teh skladov. To je zapisano tudi v tvojem poročilu, Sofi, če se ne motim. Sedaj pa naprej. Možnosti najemanja posojil upravljavcev s tveganim kapitalom, ja, ampak pri tem se ne smejo presegati uh, odobritve uh, sredstev, ki so bile določene. Tako da moramo paziti, da gre res za vlaganje v tvegani kapital in ne v kaj drugega. Potem vprašanje depozitarja, kot sem, to sem vam že povedal, kako je stališčem v zvezi s tem, ampak kakorkoli na tem bomo še delali, to je dosje, ki bo verjetno užival veliko večinsko podporo. Vsekakor je to zelo majhna poteza, ki jo lahko storimo na ravni Evropske unije, zato da pospešimo naložbe. In tudi to, kar je bilo že povedano na Business Summitu, eh, je res in sicer, da moramo predvsem zagotoviti, da eh, bo naše gospodarstvo imelo več zagona, da eh, skušamo najti čim več načinov za to, da ta zagon zagotovimo. Najlepša hvala. Um, of... Hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Elka Drave. Wel, voorzitter, en bedankt voor de flexibiliteit. Uh, ik moet mij verontschuldigen dat ik. Moran se opravičiti kaj ti takoj bi moral oditi na nek drug sestanek. Za začetek bi se pa rad zahvalil poročevalcu za opravljeno delo in za dobro sodelovanje. Delo je zelo dobro potekalo. V Štrasboru smo imeli odličen sestanek skupaj s poročevalci v Senci. Ogledali smo si kompromise in prišli do splošnega dogovora. To poročilo je eh, dober prevod vsega tistega, kar eh, želimo ponuditi sektorju. Eh, veliko se vlaga, treba je še več vlagati in to v investicijske industrije eh, oziroma v inovativne industrije. Potrebujemo bolj eh, transparenten in pregleden ter prožen sistem moja skupina podpira, da bi eh, oblikovali nek eh, režim, ki ne bo preveč eh, obremenil tega sektorja. Pri nekaterih eh, stvarih je preveč nekega pravnega bremena in zato niso več eh, atraktivne. Vsekakor pa želimo eh, te sklade tudi pravno eh, dobro zaščititi. Glede pragov bi rad povedal naslednje. To bi rad eh, znižal na 50 tisoč evrov začetnega kapitala, ampak eh, k temu bi morali eh, dodati še dobro zaščito eh, vlagateljev in pa tudi dobre informacije za vlagatelje, da bodo ti usposobljeni, kako eh, se odločati. poleg tega moramo vzpostaviti dobro razmerje z drugimi uh, tematsko sorodnimi področji oziroma programi, obzorje 2020, potem z drugimi zakonodajnimi instrumenti in tako naprej. Uh, rekel sem, da bom kratek. Mislim, da bomo skupaj uh, z drugimi političnimi skupinami naredili vse, da to poročilo uspe. Eh, eh, Hvala, gospod Hübner. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Tudi sama se strinjam s kolegicami in kolegi, da poročevalci v senci izjemno sodelujemo z poročevalcem in tudi sama mislim, da smo že našli dobre kompromise pri večini odprtih vprašanj in čakamo le še na zadnje predloge sprememb. Te naj bi dobili od poročevalca. Mislim, da smo dosegli mm, dogovor o številnih vprašanjih, ki so zelo pomembna za nas, naprimer definicija naložbe, minimalni odstotek mm, naložb, ki bi se štev potem kot naložba in tudi pravila v zvezi z udeležbo različnih eh, državljanov in tako naprej. Še nekaj je zame zelo pomembno. Uspelo nam je tudi, da smo se dogovorili o tem, da tisti skladi, ki presežejo mejno vrednost 500 milijonov evrov, lahko še vedno uporabijo potni list za sklad tveganega kapitala. To je dober kompromis, zato ker ne smemo kaznovati tistih, ki se hitro razvijajo in rastejo. Kar zadeva vprašanje 15 tisoč evrov proti 100 tisoč evrov glede eh, mejne vrednosti, Še vedno sem pripravljena prisluhniti argumentom na obeh straneh. Mislim, da bi bilo dobro, če bi privabili več vlagateljev, kajti Evropa to potrebuje, po drugi strani pa se seveda pojavljajo vsa tveganja, ki smo jih prav tako slišali. Naprimer, včasih gre za vse življenske prihranke določenih ljudi, ne vem, določena vprašanja so še vedno odprta. Mislim, da bomo še morali razmisliti o tem, ali bomo imeli 15 tisoč ali 100 tisoč, ne vem, kar zadeva depozitarje. Mislim, da bi to bila nepotrebna obremenitev za sklade. Mislim tudi, da mora uredba o tveganem kapitalu biti namenjena temu, da služi kot neke vrste preprost režim in temu je bila tudi namenjena. Ko se pogovarjam s kolegicami in kolegi, ki so vložili predloge sprememb o tem poročilu, mislim, da vsi, tudi tisti, ki so za depozitarje, menijo, da je glavni strah povezan z možnostjo, da bi lahko menedžeri v okviru direktive KNPVP spadali potem v ta lažji režim, ampak eh, mislim, da drugi člen te uredbe ustrezno izključi eh, menedžere, ki spadajo v ta režim in ta mejna vrednost 500 milijonov je prav tako nižja od eh, meje iz prejšnje direktive, zato argumentov za depozitarje dejansko ne vidim in upam, da bomo našli kompromis. Mislim, da je kompromis, ki ga predalja, predlaga Filip, dober za vse nas, zato upam, da bomo lahko hitro nadaljevali z delom in to bi bila dobra novica tudi za industrijo, če bi lahko na hitro zmanjšali to obdobje negotovosti, kajti ta uredba je res potrebna. Hvala. Uh, Hvala, gospod Debakir. Voorzitter, um, Ook van mijn kant uh, natuurlijk een eerste dank u voor de. Hvala. Najlepša hvala za dobro sodelovanje s poročevalcem. Uh, tudi poročevalci v Senci smo zelo dobro sodelovali. To ni enostavno poročilo, ampak je pa zelo pomembno za sektor. In ta kompromis je že zelo blizu. Eh, dobili bomo tudi eh, veliko večino za ta kompromis, eh, zelo verjetno. Zauzemamo se za bolj enostaven režim, ki bo tudi privlačen. Moramo pa temeljiti ne samo na nekem fiktivnem, ampak na realnem gospodarstvu. In veliko kapitala še obstaja, veliko možnosti obstaja, tvegani Kapital je možno za zagon gospodarstva, zato pa potrebujemo neko uredbo, ki ne bo preveč obremenjena. In ki ne bo predstavljala prevelikega bremena. Potni list veganega kapitala bi podjetjem omogočil uh, večjo prožnost, lažje bi delovala čezmejno. Uh, Eh, poleg tega moramo razmisliti o eh, stimulacijah za ta tvegani kapital. Mislim, da bomo z našimi sestanki še lahko eh, izboljšali stališče komisije, tudi tvegani kapital lahko vključimo v ta posebni potni list. Eh, morda še celo dlje, bi lahko šli od 50 tisoč evrov. Eh, potrebujemo tudi bolj široko definicijo za jamstva, eh, potem financiranje dolga. Tudi to je predmet razprave instrumenti, naprimer Evropa 2020 in drugi instrumenti, to je tudi treba povdariti in upoštevati. Še nekaj odprtih točk je struktura za depozitarje. Tukaj sem proti. Mislim, da stvar ni uh, proporcionalna. Poznam argumente, treba je uh, zaščititi vlagatelje. Vendar tisti vlagatelj, ki uh, vlaga v tvegani kapital, tisti uh, vlagatelji navajna tveganja, poleg tega uh, imamo mehanizem plačil in ta uh, pravzaprav uh, ne zahteva depozitarja. Potem pa še um, osnovne informacije za uh, vlagatelja. To morajo biti ključne informacije za vse vlagatelje, uh, ne samo za institucionalne vlagatelje, ampak uh, za vse. Zato bi morali organizirati oziroma oblikovati nek. Uh, Eh, seznam eh, tovrstnih informacij, ne vem, kako, bi, eh, kako bomo to organizirali. Kompromis naj bi bil že zelo blizu. Seznam ključnih informacij, to bi morali čim prej rešiti. Upam, da je to začetek mm, mm, rešitve stvari oziroma problemov na tem področju. Hvala. Does the no. In which case then uh, the reports are. Dobro. Nihče drug ne želi besede, dobro, potem bom dal besedo svet poročevalcu. Eh, eh, Sam bom pripravil nekaj predlogov sprememb do konca tega tedna in potem bomo o tem dejansko lahko razpravljali, torej po zelenem tednu Hvala. Časovnica je kot pri prejšnjem poročilu, konec maja 30. 31. plenarno zasedanje julija ali september, ampak to se moramo še odločiti. Naslednjo sejo bomo imeli v ponedeljek 7. maja ob 3. popovdan. Na to pa bomo imeli nadaljevanje 8. ob 9. zjutraj zasedanje konec. Hvala.